Sedaj gremo na glasovanje. Prosim vas, da zasedete svoja mesta. V skladu z dnevnim redom po poenostavljenem procesu bomo glasovali o poročilu Hans Petra Martina po enetični specifikaciji evrokovancev namenjeni tok. Glasujemo po imensko, izvolite. Ste vsi glasovali? Haben alle Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Sedaj gremo na glasovanje po postavljenem postopku. O poročilu gospe Borcelino gre za strategijo notranje varnosti Evropske unije. Glasujemo poimensko. Glasovanje je odprto. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Sedaj gremo na glasovanje o poročilu gospoda De Jonga po postavljenem postopku. Gre za pristop Evropske unije do kazenskega prava. Glasovanje je odprto. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Sedaj glasujemo po ponostavljenem postopku o poročilu gospe Rigojen Perez. Gre za krepitev pravic ranljivih potrošnikov. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeta. Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Martina o izdaji evrokovancev. Gre za osnutek uredbe. Imamo nekaj kompromisnih predlogov sprememb. Kdo podpira prvi sklop kompromisnega predloga? Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprijeto. S tem drugi svežen odpade. Sedaj glasujemo o spremenjenem predlogu. Kdo je za? Zdaj proti. Zdržani. Sprejeta. Sedaj glasujemo po imensko o zakonodajnem predlogu. Izvolite. Mali abgestimt. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeta. Z veliko večino. Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Bosutila. Gre za pregled stanja notranjega trga. Imamo predlog sem številka 1 k odstavku številka 12. Kdo je za? Proti? Držani? Sprejeta. Želim, želite preveriti? V redu, preverjamo. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Še enkrat smo odprli glasovanje, prišlo do tehničnega problema. Glasujte še enkrat, prosim. Še enkrat glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. sprejeta. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji. Izvolite. Vsema poemensko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Sedaj glasujemo o poročilu gospe Bodskurt. Gre za perspektivo za ženske v Turčiji do leta 2020. Pre, glasujemo o osnutku resolucije. Predsednik B9 je bil umaknen. Sedaj glasujemo v sklopu o sedmih predlogih sprememb. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Sprejeto. Sedaj glasujemo odstavko številka 8. Kdo za? Kdo proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe številka 7. Kdo za? To bomo preverili elektronsko. Glasovanje je odprto. ste vsi glasovali. Predlog sem je številka 7. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Sedaj glasujemo o odstavku številka 41 do za. Proti. Zdržani. Sprejeta. Odstavek številka 45 do za. Proti. sprejeta. Odstavek številka 49. Glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek številka 52 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vprašanje sprijeta. Drugi del. To je za, proti, držani, sprijeta. Odstavek številka 57, tukaj glasujemo poimensko. Glasovanje odprto. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. sprejeta. Odstavek številka 61, ravno tako glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? S tem je glasovanje zaključeno. Sprijeta. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Izvolite. Haben alle ste vsi glasovali? S tem je glasovanje zaključeno. Sprejeta. Sedaj gremo na poročilo gospe Gurmaj. Gre za spremembo poslovnika o izvajanju evropske državljanske pobude. Gre za predlog za uredbo. Gospa poročevalka ima besedo, da bo predstavila predostanje med. Uh, eh, spoštovani gospod podpredsednik, komisari, kolegi. Glede, da se poslovnik o izvajanju Evropske državljanske pobude uporablja od 1. aprila letos, je naša odgovornost, da sprejmemo ustrezen poslovnik tako, da zagotovimo ustrezen potek javnih razprav, eh, tako da zagotovimo uspeh tudi te pobude. Registracija prve, eh, pre, prvega predloga take pobude je bila 9. maja, potem je bilo pa še devet eh, drugih pobud. Zelo sem zadovoljna tudi, da vas toliko je izkazalo toliko interesa za Evropsko državljansko pobudo, zato eh, sem vesela, da se lahko vsi odbori vključijo v javne razprave. To je tudi prioriteta mojega poročila. Naša naloga je zagotoviti, da je Evropska državljanska pobuda eh, ustrezen instrument in pa orodje za participatorno demokracijo v EU. Je še nekaj tehničnih vidikov v mojem poročilu in pa seznam glasovanja bi ga želela pojasniti, preden začnemo glasovati. Prvič, zato da bi lahko dosegli razumni kompromis, sem se odločila, da glasujem za četrti amandma Aldeja in da umaknem svoj podporo amandmajo 5. Drugič, da bi zagotovili koherentno besedilo, predlagam naslednje. Če se sprejme amadma 5 brez tretjega dela, predlagam, da glasujemo o tretjem delu prvega amadmaja in če je potrebno tudi o delu 3 amadmaja 3. Če bo amadma 3 sprejet eh, s, s tretjim delom, predlagam, da No, če vsemu eh, temu lahko sledite, potem je to res krasno. Najlepša hvala za vaše poročilo in potem pa prosim tudi za elektronsko glasovanje. Hvala. Hvala lepa, gospa Gurmaj. Ne vem, če sem vam jaz lahko sledil. Torej, previdno bomo začeli z glasovanjem o predlogu sonim številka 5, kjer imamo šest delov. Torej, glasujemo odprto brez pojmenskega glasovanja. Sedaj glasujemo v prvem delu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. gospa Gurmaj. Prosim za elektronsko glasovanje. Torej, o drugem delu glasujemo še elektronsko. Glasovanje odprto. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. sprejeta z veliko večino. Sedaj gremo na tretji del. Predloga sem številka pet. Gospa Gurmaj. Zelo obžalujem, vendar pa, ker smo glasovali elektronsko v drugem delu, bi prosila tudi za elektronsko glasovanje o tretjem delu. The next. Torej, glasujemo elektronsko o tretjem delu predloga spremembe številka 5. Glasovanje odprto. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Tretji del je sprejet. Četrti del. Kdo je za? Proti. Glasujemo elektronsko. Glasovanje odprto. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeta. Peti del je bil umaknen, torej gremo na šesti del. Kdo za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko glasovanje odprto. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprijeta. Dejali so mi, da moramo glasovati o petem delu predloga spremembe številka ena odbora kdo je za. Peti del predloga spremenil številka ena odbora. To je proti. Držani. Zavrneno. Sedaj glasujemo o predlogu spremenil številka štiri skupine Alde. Kdo je za? Proti. Držani sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogu sprememb številka 2 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Držani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Sprejeto. Sedaj glasujemo o končnem, zarusujemo torej končno glasovanje o celotnem predlogu poimensko. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto z veliko večino. Čestitamo, gospa Gormaj. Želim vam dober tek, sedaj gremo na obrazložitev glasovanj.